Il Presidente. Cesare. Buongiorno colleghe e colleghi. Dobro jutro, kolegi in kolegice. Prva točka na dnevnem redu je poročilo gospe Kinge Gal o temeljnih pravicah v Evropski uniji učinkovito izvajanje po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Najprej dajemo besedo poročevalki, gospe Gal, ki ima pet minut oziroma štiri minute, da napravi uvod v to razpravo. Najlepša hvala. A Lisaboni szerződés elfogadása egy EU... Najlepša hvala. S prijetjem Lizbonske pogodbe se je začelo na novo ugotavljati, dokam segajo določene pristojnosti, čeprav je vse skupaj namenjeno močnejši Evropi. To je še zlasti pomembno, kadar govorimo o zaščiti človekovih pravic, državljanske svoboščine, človekove pravice. Vse to je dobilo novo pravno podlago za tudi večjo in močnejšo vlogo. Pri tem velja novejši pristop, ki je bolj globalne narave in od decembra leta 2009 je varstvo temeljnih človekovih pravic v Evropski uniji utemeljeno na več stebrih na listini o človekovih eh, pravicah, ki je temeljna referenčna listina, na kateri temelji zakonodaja skupnosti. Še en pomemben stebr pa je seveda Evropska konvencija o človekovih pravicah. Toda tu velja razmisliti o jamstvih, ki jih predvidevajo pravosodni sistemi v državah članicah. To je seveda tudi pomemben steber, vendar so države članice v luči novih sprememb dolžne poskrbeti za še večjo okrepitev tega stebra. Temu so se posvetile številne delovne skupine, tako pri svetu kot odbori pri tem parlamentu. Vsi si prizadevamo za večjo preglednost delovanja obstoječih ustanov in mehanizmov in s tem moramo poskrbeti tudi za boljšo ureditev in spremljanje stanja zadev. Veliko je dejavnosti, ki potekajo usporedno in številne institucije in organi, kot rečeno, si prizadevajo, da okrepijo ta novi ustroj. Odzivamo se pravzaprav na sporočilo Evropske komisije s tem poročilom. In naš namen je tukaj trdno vzpostaviti kot izhodišče uh, vse temeljne človekove pravice, kamor sodi spet temeljna pravica o obveščanju, kar pomeni, da je treba začeti s tem, da bodo naši državljani najprej ustrezno obveščeni o obstoju teh temeljnih človekovih pravic. Poleg tega pa mora biti sistem za uveljavljanje teh pravic tak, da je zanesljiv, da ga državljan pozna in ga lahko uporablja pri primerih vsakdanjih kršen pravic. Informacije, ki jih dajemo našim državljanom, morajo biti zanesljive in kredibilne in zaradi tega je treba sprejeti tudi ustrezne strategije, tako srednjeroče kot dolgoročne. Vključevanje Romov, na primer, je tudi eno od pomembnih vprašanj, pa tudi drugih manjšin in njihovih pravic. Tu sem naštela le nekaj takih vprašanj primerov. Upam, da bomo s tem eh, poročilom, ki ga bomo sprejeli jutri, poslali močno sporočilo, ki bo segalo ne le do naših državljanov, temveč tudi v druge eh, države, tako da bo jasno, da si ta Evropska unija prizadeva za krepitev človekovih pravic in se namerava odzivati na vse kršitve. Najlepša hvala poročevalki. Med nami pozdravljam tudi komisarko Redingovo, ki jo zdaj tudi predajam besedo. Izvolite. Gospod predsedujoči, današnja razprava o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji je izredno pomembna. Ne samo zato, ker se odvija deset let po razglasitvi listine. Deseto obletnico te listine smo praznovali začetek tega meseca, ampak tudi zato, ker je to prva razprava v parlamentu, ki je posvečena temu, čemu eh, poročevalka pravi nova poslizbonska arhitektura temeljnih pravic. In ima povsem prav, eh, odpiramo novo poglavje, eh, kar zadeva človekove in temeljne pravice v Evropi. In zahvaljujem se poročevalki in članom in članicam odbora Libe za njihove dragocene prispevke k tej razpravi. Sedaj imamo pravno zavezujočo listino, ki je del primarne evropske zakonodaje. Tisto, kar moramo storiti sedaj, je, da začnemo to listino uveljavljati v praksi. In ravno zato je komisija oktobra sprejela sporočilo o strategiji za učinkovito uresničevanje listine. Ključni cilj komisije na tem področju je, da bi poskrbela, da bodo eh, pravice zapisane v listini eh, čim bolj praktično uporabne za vse državljane, ki živijo v Evropski uniji. Listina mora biti naš kompas, mi pa moramo voditi svojim ozorom, sploh ko gre za sprejemanje zakonodaje. In to velja eh, tako za notranje priprave v okviru komisije, kot tudi za sprejem na ravni Evropskega parlamenta in sveta, pa vse do izvajanja pravil v državah članicah. Komisija je uveljavila eh, presojo vplivov zakonodajnih predlogov na temeljne pravice preko eh, seznama točk, ki jih je potrebno preveriti in ta seznam uporabljajo vse službe komisije. Zelo me veseli, da poročevalka gospa Gal podpira ta pristop. E, sama pa izpostavlja, kako pomembno je, da tudi parlament in svet e, igrata pomembno vlogo pri spoštovanju listine, uveljavljanju listine v vseh fazah postopka, kajti ni dovolj, da imamo pred seboj samo besedilo, ki je skladno z listino. Tudi, kadar se to besedilo spreminja, je potrebno pomisliti na listino in jo spoštovati. In zato mora vsaka institucija uveljaviti postopke, s katerimi bo zagotovila, da se vsi zakonodajni predlogi ustrezno uh, ocenijo, ovrednotijo in preverijo. Ko pravo postane veljavno v državah članicah, ko zakonodaja postane veljavna, moramo preveriti, kako se listina uporablja, ko države članice uresničujejo evropsko pravo. In tukaj naj eh, ponovno povem, da eh, ne bom oklevala, ko gre za eh, uvedbo postopkov za ugotavljanje kršitev, kadar bo to pomembno. V poročilu je omenjen tudi pristop Evropske unije k Evropski konvenciji za človekove pravice. Hiter pristop Evropske unije je pomembna prednostna naloga za komisijo. Pogajanja že nekaj časa potekajo, potekajo hitro in zelo plodno, tako da če se bo vse odvijalo tako, kot bi si želeli in zaenkrat se stvari odvijajo dobro, upam, da bomo dosegli končni dogovor v prvi polovici leta 2011. Torej, res vidite, da se stvari premikajo hitro in v pravo smer. Strinjam se tudi s ciljem, da se zagotovi dobro sodelovanje z mednarodnimi organizacijami. Tega se lotevamo pravzaprav uh, vsak dan v našem vsakodnevnem delu. Uh, če vam podam samo primer, uh, komisija uh, se že sklicuje na konvencijo o pravicah otrok, kadarkoli pripravlja nove predloge, ki vplivajo na otroke. Uh, pred kratkim smo imeli tudi razpravo o invalidih in uh, tako v državah članicah kot na ravni Evropske unije, tudi na tem področju uporabljamo konvencijo Združenih narodov. Pročevalka je spregovorila tudi o agenciji za temeljne pravice, ki igra pomembno vlogo. E, agencija nam ponuja zanesljive in primerljive podatke o razmerah v 27 državah članicah. E, ponujena podatke o področjih, kjer Evropska unija lahko ukrepa. Tudi tukaj ne želimo dela samo v teoriji, ampak tudi v praksi. Zato sem prosila uh, agencijo, da prispeva k delu posebne delovne skupine za Rome. Komisija podpira razširitev mandata agencije zato, da bi omogočili agenciji, da bo nudila svoje strokovno znanje tudi, ko gre za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah in na področju policijskega sodelovanja. Uh, Zato, da bi to omogočila, je komisija pred kratkim 2. decembra sprejela predlog za spremembo večletnega okvira, ki našteva tematska področja, na katerih lahko eh, agencija deluje. In pa še nekaj novega. Sama mislim, da je to povsem usklajeno stališči poročevalke. In sicer gre tukaj za zagon, ki ga ustvarja Lizbonska pogodba. Ta zagon moramo ohraniti, zato bo komisija spomladi 2011 objavila svoje prvo letno poročilo o uporabi in izvajanju listine. E, to vrstno poročilo bo potem objavljeno vsako leto spomladi, torej to bo redno letno poročilo, ki bo predloženo tudi parlamentu in na ta način bo tudi parlament dobil priložnost eh, razpravljati o tem, kako se listina uporablja v praksi. Ko bomo torej pripravili prvo letno poročilo o izvajanju listine pomladi leta 2011, se bom sama posebej osredotočila na poročilo Evropskega parlamenta in tudi na druge dejavnosti parlamenta v zvezi s temeljnimi pravicami. Gospe in gospodje, to nam bo omogočilo, da ne bomo samo, kot je navada v parlamentu, razpravljali o človekovih pravicah izven Evropske unije, ampak nam bo to omogočilo, da bomo vsako leto imeli tudi razpravo o temeljnih pravicah v Evropski uniji in o tem, kako različne vlade te pravice eh, izvajajo. Ravno tako bomo imeli priložnost tudi preveriti, ali evropske institucije tukaj opravljajo svoje delo. Hvala. Komisarja. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj pa začenjamo z razpravo. Najprej govorniki v imenu poslanskih skupin. Kot prvi dobi besedo Simon Busutil, ki ima minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoči. Zahvaljujem se pročevalki za poročilo. Zahvaljujem pa se tudi za osredotočenost, ki jo je pokazala glede te pomembne teme. Eh, osredotočenost Kinge Gal na to eh, področje je bilo letos ključnega pomena. Sam bi rad spregovoril o tem, kako pomembno je, da na človekove eh, pravice gledamo kot na temeljne pravice za vse ljudi, kajti včasih temeljnih pravic ne tolmačimo na enak način. Človekove pravice ne pomenijo, da bi morali uh, Eh, zanemariti načelo subsidijarnosti in da ne moremo upoštevati različnih vrednot različnih držav članic. Nažalost obstajajo tudi taki, ki zlorabljajo temeljne pravice v take namene. Evropska unija bi morala državam članicam dovoliti, da se same odločajo o etičnih vprašanjih, kot je naprimer eutanazija in splav. Previdni moramo biti, Eh, in poskrbeti, da bomo temeljnim pravicam pripisali ustrezen pomen. Ne smemo pa se preveč osredotočiti na tiste pravice, ki niso temeljnega pomena. Tukaj govorim o pravicah na področju priseljevanja, naprimer. To so pomembne pravice, ki pa niso vedno temeljne. Osredotočiti se moramo tudi na razumna stališča glede varnosti in glede varstva podatkov. Torej, za zaključek lahko povem, da potrebujemo temeljne pravice, vendar pa eh, istočasno potrebujemo tudi nekaj realizma. Hvala, gospod Pusutin. Prosim kolege, da se držijo časa za govor. Sedaj pa dajem besedo Moniki Benovi v imenu socialistov in demokratov. Najlepša hvala. Gospa komisarka, kolegi in kolegice, tudi sama bi se rada zahvalila pročevalki gospe Gal, ki mislim, da je uspela uresničiti glavni namen tega poročila, namreč, da je jasno opredelila vlogo posameznih institucij in mehanizmov v novi poslizbonski arhitekturi. Mislim, da so tukaj pomembna tri področja. Evropska unija mora ščititi ne samo pravice svojih državljanov ali ljudi, ki živijo na njenem ozemlju, ampak mora Evropska unija igrati tudi vodilno vlogo po vsem svetu na tem področju. Ključno vlogo tukaj lahko igra nova služba za eh, zunanje politično delovanje in Zato pozivam komisijo, da ustvari nove službe v državah v razvoju, zato da bodo te službe lahko spodbojale človekove pravice tudi v tujini. Drugič, demokracija in človekove pravice po vstopu v veljavo Lizbonske pogodbe imajo povsem nove razsežnosti. Državljani Evropske unije imajo nove možnosti, imajo možnost državljanske pobude in to možnost morajo tudi izkoristiti. In pa tretjič, eh, naj povem, da sem zelo zadovoljna, eh, da poročilo poziva države članice naj nadgradijo svoje prizadevanje, zato da bodo državljani dejansko lahko izkoriščali svoje pravice. Zahvaljujem se poročevalki za dobro sodelovanje, zahvaljujem pa se tudi za to, da je v poročilu omenjen tudi boj proti revščini. Eh, to je nekaj, kar, za kar jo je prosila naša poslanska skupina. Najlepša hvala. Sedaj pa za dve minuti dobi besedo gospa Renate Weber v imenu skupine liberalcev. Najlepša hvala, predsedujoči. Mikrofon, prosimo. It's all. <laughs> Colleagues, Kolegi in kolegice, jutri popovdne bomo govorili o razmerah na področju človekovih pravic po svetu. Danes pa se ukvarjamo s temi pravicami v Evropski uniji. Torej, najprej Evropska unija, potem tisto, kar je zunaj. In to je pravi vrstni red, po mojem mnenju. Kajti eh, tudi, če kritiziramo druge, moramo najprej počistiti pred svojim pragom. In če želimo, da nas jemljajo resno, ne smemo pozabiti na kršitve temeljnih pravic na naših tleh. Poročevalki želim čestitati za to poročilo, ki se osredotoča na to, kako se bo naprej razvijala politika Evropske unije na področju temeljnih pravic po vstopu veljavo Lizbonske pogodbe. Govora je ne samo o tem, kdo bo nosil odgovornost, zakaj, ampak so obravnavane tudi teme, ki bi morali biti v, tudi v prihodnje v središču naše pozornosti. Tukaj bi izpostavila samo dva vidika. Zelo sem bila vesela podpore v odboru Libe za idejo nekakšnega mehanizma za zamrznitev, kjer bi sporne nacionalne politike lahko komisija zamrznila, dokler ne bi sprejela formalne odločitve o tem, ali bo začela postopek za ugotavljanje kršitev ali ne. Mislim, da bo tak mehanizem dejansko predstavljal dodano vrednost pri zagotavljanju bolj vredostojne politike temeljnih pravic v Evropski uniji. Zato upam, da bo ta mehanizem naletel tudi na podporo podporo eh, v okviru tega plenarnega zasedanja, ko bomo jutri o tem glasovali. Drugi vidik pa se nanaša na pravico in dožnost tega parlamenta, da analizira razmerje na področju človekovih pravic v državah članicah in da eh, izrazi svoja kritična stališča in tudi eh, izpostavi tiste, ki kršijo pravice, če je to potrebno. Najlepša hvala. Zdaj pa dobi besedo Elen Flotra za minuto in pol v imenu zelenih. Euh, hvala lepa. To je zelo dobro poročilo. Prvo po Lizbonski pogodbi in zato bi se rada zahvalila gospe poročevalki za odlično sodelovanje. Rada bi izpostavila nekaj pomembnih točk. Treba je v novi luči videti vlogo zagovarjanja in varstva človekovih pravic eh, na podlagi novih pravnih temeljev in tudi pogledati nove primere, ki se pojavljajo v praksi, naprimer kršitve pravice do svobodnega gibanja in potem tudi 21. člen listine o temeljnih človekovih pravicah, vprašanje ratifikacije konvencijo o človekovih pravicah in podobno. Vesela sem, da se zadeve odvijajo v pravi smeri. Treba je pa seveda podpreti zamisel, da se vnaprej predvidi določene mehanizme za preprečitev izvajanja kršitev človekovih pravic na državni ravni. Zato je potrebno vzpostaviti sistem, ki deluje preventivno in tudi mehanizem za periodično pregledovanje dejanskega stanja. Zato pa je potrebna tudi koherentnost med zunanjim in notranjim pristopom, kot ste pravilno povedali, gospa Reding. In pomembno je, da se zavedamo, kaj pomenijo določeni sporazumi, ki jih podpisujemo tako rekoč na slebo, posneje pa šele vidimo njihove posledice. Najlepša hvala, gospa Flotr. Zdaj pa za eno minuto gospod Šimanski iz skupine ICR. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ko je listina o temeljnih pravicah stopila v veljavo, smo dobili dva eh, konkurenčna sistema za zaščito temeljnih pravic v Evropi. En temelji na sodni praksi eh, oziroma na intervencijah eh, Evropskega sodišča, drug pa na odločitvah sodišča o temeljnih pravicah. In poročevalka poskuša uskladiti ta dva sistema tako s sebinske plati, kot tudi s uh, institucionalne plati. Ne moramo uh, eh, gledati na temeljno listino kot na dokument, ki ustvarja nove pristojnosti in kar zadeva kazensko pravo, eh, zakone o zakonskih zvezah in zakone o uh, Eh, splav. Vse to so stvari, ki jih ni mogoče urejati na ravni Evropske unije ali nekaterem koli sodišču. In taka politizacija instrumentov temeljnih pravic lahko privede samo do manjšega zaupanja v mednarodna sodišča. Najlepša hvala gospod Šimanski, zdaj pa gospa Veržja za skupino GUE NGL e za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama se želim zahvaliti naši poročevalki za zelo dobro opravljeno eh, delo in eh, tudi vsem tistim, ki so prispevali kakovosti tega poročila. Res je, veliko se nas je spraševalo, kako bomo dejansko delovali potem, ko bo začela veljati Lizbonska pogodba. In vprašanje človekovih Pravic je temeljnega pomena za prihodnost Evropske unije. Ne moremo samo uporabljati besede, ne da bi se zavedali, kaj pomeni. Imamo pomembne dokumente, listine, pogodbe in vendarle je treba te človekove pravice izvajati tako, da bo Evropska unija res vstopila v novo fazo razvoja. Prašati se moramo, katere so temeljne vrednote Evropske unije in katere so tiste univerzalne in neotujljive pravice. Kaj to pomeni neotujljivo? To je vse tisto, kar vidimo v listini in vseh konvencijah, tako evropskih kot mednarodnih, ki govorijo o temeljnih človekovih pravicah. To so iste vrednote vse povsod. Nikjer se ne govori o prevladi civilnega prava nad drugimi vejami prava, naprimer. In nikjer ena pravica ne prevladuje na drugo. In eh, te pravice morajo biti predvsem enake za vse, ne glede na to, katere narodnosti ali državljanstva so, katere veroizpovedi, potem pravica do družinskega življenja in podobno. Vse te pravice se sleko prej kršijo tudi v državah članicah in žal so nekatere bolj izstopajoče kot druge. In zato je treba, da imamo možnost, da univerzalno obravnavamo na enaki ravni temeljne človekove pravice kot neke druge pravice, ki izhajajo iz drugih vej prava. V tem partnerskem sporazumu je Evropska unija podala enake, enako vrednost človekovim pravicam, kot drugim pravicam, ki izhajajo recimo iz bolj gospodarskih sfer. Ampak, če to drži za Evropsko unijo, se ne moremo držati po strani, ko gre za kršitev pravic v Tuniziji ali drugih državah. Če, sicer bomo izgubili kredibilnost. Najlepša hvala, zdaj pa Kristina Morvaj za minuto in pol. Eh, magyarként és női. Nelip Sehvala. Kod... Kert ženska, kot mađarska poslanka in eh, političarka, ki eh, že dolgo zagovarjam človekove pravice, ne le pravice žensk, sem jasno navdušena nad vsakim napredkom v smeri zagotavljanja in varstva človekovih pravic. Izbojenska pogodba je tudi v tej luči pomemben dokument in še zlasti se zahvaljujem za to poročilo, ki je po mojem zelo pomemben dokument, saj poudarja, ne le klasične človekove pravice, temveč postavlja tudi nove okvire za delovanje vnaprej. Nihče si ne dela utvar, da v Evropski uniji ne obstajajo kršitve pravic, razlikovanje, med manjšinami, naprimer kršitve pravic Romov in tako naprej. To je res, to vemo in tudi Mačarska je to doživljala tudi v obdobju od leta 2000 do 2010. Mačarski parlament je nedavno sprejel poročilo, ki eh, temeli tudi na sodbah, ki so bile izrečene v tem času. V času socialistične nad vlade so bile človekove pravice kršene več kot očitno. In eh, zato me zanima, ali bi se to mačarsko poročilo lahko obravnavalo tudi v formatu Evropske unije. Zdi se mi, da gre za pomembno poročilo, ki kaže tudi na določene pozitivne spremembe. In zato me zanima, ali bomo res uspeli v prihodnje izogniti se sorodnim kršitvam. In še zlasti, kada prihaja do tega, da se še vedno pojavljajo nekdani funkcionari socialističnih režimov. Siamo agli altri orat... Najlepša hvala. Res vas prosim, da se držite časa za govor. Zdaj pa prehajamo na druge govornike v razpravi. Prvi je gospod Salvatore Jakolino za minuto in pol. Najlepša hvala, predsedajoči, gospa komisarka. Zelo pozitivno ocenjujem poročilo, ki ga je pripravila poročevalka gospa Gal. Gre za poročilo, ki govori o izvajanju temeljnih pravic. In v zvezi s to temo bi želel podati nekaj kratkih pripomp. Listina o temeljnih pravicah je zdaj del postlizbonskega pravnega okvira v Evropski uniji. Torej, gre dejansko za uveljavljanje nekih eh, skupnih vrednot. Te vrednote pa moramo eh, seveda primerjati s tistimi dejanskimi rezultati, ki jih eh, dosegamo. Imamo Lizbonsko pogodbo, imamo Štokomski program, eh, Eh, imamo številne sklepe o integraciji v družbo, o boju proti terorizmu, o spoštovanju načela subsidijarnosti. Eh, seveda pa vse to ne sme ljudem preprečevati, da bi uveljavljali svoje pravice. Čez nekaj dni bomo sprejemali nov svežen v zvezi s pravicami državljanov in zagotoviti moramo, da bomo vzpostavili nek eh, osvežen, eh, ažuren okvir za temeljne pravice, ki bodo omogočale ohranjanje človeškega državljanstva, eh, človeškega dostojanstva, se opravičujem. Zagotoviti želimo, da ne bo prišlo do diskriminacije posameznikov in to bo tisto morilo, po katerem bomo rezultate vrednotili. Najlepša hvala za pa Michael Cashman. No, v postlizbonski dobi imamo malo stvari, na katere smo lahko ponosni. Še vedno si lahko žrtev diskriminacije, če si ženska. E, že danes je bilo rečeno, ženska se ne more odločiti, kaj bo sama počela s svojim delom, lah, e, svojim telesom. Lahko ste žrtev diskriminacije. Eh, zaradi svoje spolne usmerjenosti, eh, tudi kar zadeva eh, prosto gibanje ali pa če si član eh, določene skupnosti, naprimer istospolno smerenih, si lahko še vedno predmet diskriminacije. Imamo Evropo dveh hitrosti, kjer so eni enakovredni, drugi pa ne. Mi pa medtem sedimo tukaj in ne naredimo ničesar, čeprav smo priča naraščajočemu eh, Eh, naraščajoči nestrpnosti, ksenofobiji. Poglejte, kaj se dogaja z Romi. Ali se nismo ničesar naučili iz druge svetovne vojne, iz 30-ih let, ko smo gledali stran in nismo ukrepali, eh, če, ker so pač ljudje bili, bili drugačni od nas. Ali ne vidimo, da se eh, vera uporablja kot pretve za, za diskriminacijo proti lezbikam, gejem in transseksualcem in ali ne vidimo, da je zmanjševanje pravic drugih dejansko zmanjševanje naših pravic. Tukaj nimamo biti na kaj ponosni. Najlepša hvala, gospod Kašman. Zdaj pa za eno minuto, gospod Vandrstop. Najlepša hvala, predsedujoči. Zelo jasno je, da Lizbonska pogodba meče novo luč na temeljne pravice. Evropska unija ima se zdaj eh, dva konkurenčna pravna sistema na področju temeljnih pravic. In mislim, da smo prišli na nekakšno pravno minsko polje glede tega. Eh, Najprej je tu prevlada eh, evropskega prava in eh, imam specifično vprašanje v zvezi s sodbo, ki je bila izrečena novembra na Evropskem sodišču. C93 nič 9. V tej sodbi je sodišče eh, reklo, da pravica do da razmerje med pravico do zasebnosti in zaščite je predmet eh, subsidijarnosti in da to prevlada nad pravico do preglednosti. To, ta sodba me je zelo presenetila in zato me zelo zanima, kaj o njej misli komisarka in kakšen bo vpliv na prihodnjo zakonodajo. Najlepša hvala, gospod Vandrstop. Naslednji je za minuto in pol gospod Zver. Spoštovani predsedujoči, eh, najprej čestitke kolegici Gal, ki je pripravila dobro poročilo. Eh, res je v evropski uniji eh, je nastala nova situacija eh, pri zaščiti človekovih pravic jaz mislim da se polje svobode širi in to je dobro poročilo je dokaj modernistično moderno govori celo o tretji generaciji človekovih pravic in podobno vendar varovanje človekovih pravic in svoboščin je tudi vključuje tudi popravo človekovih storjenih krivic v preteklosti besedilo izpostavljamo mnoge tako imenovane tretje generacije pravic pozabljamo pa eh, vprašanja recimo vračanja lastnine ljudem ki jim je bila zaplenjena v totalitarnih režimih ali pa vprašanje pokopa dostojnega pokopa ljudi ki so bili barbarsko pobiti leta petinštirideset v mnogih ad hoc grobiščih srednje in vzhodne evrope. Eh, tudi zato smo eh, generacija eh, ki tukaj odloča eh, politična generacija sedanja generacija odgovorna da popravimo te krivice ki so se zgodile v preteklosti šele takrat bomo lahko s čisto vestjo govorili o novih ali pa tako imenovanih tretjih generacijah pravic in svoboščin človeka za sedanjost in pa tudi prihodnost. Naslednja gospa Kinga Gön, za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Lizbonska pogodba uvaja določene zaveze in omogoča tudi komisiji določene pristojnosti, da obravnava države članice drugače kot doslej. S tem so povezani tudi pristojnosti Evropskega sodišča. Vendar se to mora nanašati tudi na pravico dostavke svobode medijev in na vse pravice, ki jih vidimo vedno bolj kršene ravno v luči gospodarske krize. Ni dovolj, da samo govorimo o pravni državi, moramo jo tudi izvajati. Pomembno je zaradi tega, gospa komisarka, da zagotovite redno spremljanje dogajanj v državah članicah in da se tudi oglasite dovolj hitro, če boste opazili, da prihaja do kršitev v državah članicah. Hvala. Sedaj pa za minuto in pol, gospa Makovej. Um... Hvala lepa. Najprej želim čestitati Kingi z izjemno poročilo. Sedaj imamo skupnost vrednosti in načel. To zagotavlja kompleksen sistem človekovih pravic. Sem spada tudi listina o človekovih pravicah, ki je najbolj sodobna kodifikacija človekovih pravic na regionalni ravni. Države članice morajo spoštovati to listino, ko izvajajo listino Evropske unije. Določbe listine so takšne, da velja neposredno na lokalni ravni. Imamo tudi Evropsko konvencijo in sodno prakso sodišča v Strasburu. Tudi to zagotavlja pravice v državah članicah. Pridružitev EU k tej konvenciji bo zagotovila, da se bodo človekove pravice izvajale še naprej in tudi države članice bodo morali biti na to pozorne pri izvajanju zakonodaje. Seveda moramo slediti reformi sodišča v Strasburu in si prizadevati za krajšanje postopkov. Na drugi strani imajo države članice nalogo, da izvajajo določbe, ki zagotavljajo človekove pravice, zato da jih izvajajo na notranji ravni preko svojih institucij. Imamo torej pravne institucionalne mehanizme. Ključna beseda tukaj pa je hitro in učinkovito izvajanje za žrtve. Naslednja ključna beseda je koordinacija za institucije, ki se odločajo o tem. Hvala. Naslednji, naslednja je gospa Joana Senzisin za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Vključitev. Listine o človekovih pravicah v pravice unije ne pomeni, da se pristojnosti unije širijo, kajti listina je sestavni del naših politik. Zato pozivam polske oblasti, da izpolnijo svoje obveznosti in da izvajajo listino, kajti polski opt-out nima nobene utemelitve. To je le politična odločitev, ki škodi našim državljanom sprejeti listine še zelo pomembno v kontekstu prihajajočega predsedstva Polske. Vse, vsi državljani v EU morajo imeti enake pravice, ne glede na to, v kateri državi stanujejo. Na polskem žal vedno ni tako. Tega ne razume niti sodišče. Poseben problem tukaj je diskriminacija proti ženskam. Ženske so še posebej ranljiva manjšina. Izvajati bi morali pravice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 posebna domena in sedaj se vzpostavljajo nova razmerja in nove pristojnosti v obrambo človekovih pravic. Ta nova luč pa je pomembna tudi zaradi tega, ker se izpostavljajo enake pravice za vse v novem kontekstu. spoštovanje listine je v tem smislu še zlasti pomembno. O tem ne gre samo govoriti, temveč se mora evropska družba zares potruditi, da bodo vsi posamezniki imeli enake pravice. Enakost je nekaj, kar mora biti vsem jasno in tudi podprto z pravnega vidika. Kadar se komu kršijo pravice, mora imeti ta oseba dovolj informacij o tem, kako se lahko bori proti tem kršitvam, katerih pravnih sredstev se lahko poslužuje in zato je pred nami še veliko dela. Poročilo gospe Gal je v tem smislu zelo pomemben element zato se ji še zlasti zahvaljujem za dobro opravljeno delo. Od ora. Hvala lepa, sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Na seznamu je 11 prosilcev za besedo, ker smo omejeni s časom, vsem žal ne bom mogel dati besede, zato se opravičujem. Šestim bomo lahko dali besedo držal pa se bom vrstnega reda, v katerem so se govorniki prijavili, seveda pa bom poskrbel tudi za uravnoteženo porazdelitev po političnem spektrumu. Ana Zaborska je prva, izvolite. Sedaj, pani komisarka. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, opozoriti želim na eno nevarnost, namreč kombinacija različnih oblik boja proti diskriminaciji lahko sama vodi v diskriminacijo. To je bilo povdarjeno tudi na zasedanju OSEA na Dunaju prejšnji teden. To je paradoksalno, ampak če se to sprevrže v ideologijo, potem diskriminiramo proti nekaterim. Vidimo lahko, kako se pojem diskriminacije spreminja. Če bi se morali čemu posvetiti, je to vrnitev k izvirnemu pomenu besede diskriminacija. Tudi Agencija za temeljne pravice bi lahko tukaj odigrala zelo pomembno vlogo. Mislim, da bi demokratično morali nadzorovati delovanje te institucije, drugače bo to predstavljalo le finančno obremenitev, ne le za Evropsko komisijo, ampak za celotno Evropsko unijo. Hvala. Hello. Hvala. Naslednji je Čaba Tabači. Kiváló munkát végzett a jelentéstevő, Ugyanak... Najlepša hvala. Poročevalka je odlično upravila svoje delo in lahko rečem, da je vse skupaj lepo in prav, vendar ne bo veliko vredno, če tega ne bomo izvali tudi v praksi. Komisija je tista, ki mora bedeti nad spoštovanjem človekovih pravic in imam veliko zaupanja v gospod Reding, je namreč veliko pogumnejša od vseh moških, ki jih vidimo pri komisiji in imela je tudi dovolj poguma, da se je soočila z gospodom Sarkozijem in ga opozorila, da počne nekaj, česar ne bi smel. Upam torej, da se bodo zadeve še naprej odvijale v tej smeri. V kratkem bo predsedovanje prevzela Mačarska, vendar mačarska vlada ne spoštuje ne pravic medijev, ne pravic sindikatov, niti zasebne lasnine. In prišlo je tudi do tega, da je preprosto izginil denar, iz skladov, kamor so ljudje uplačevali pokojninske prispevke. Hvala, Sonja Alfano. Presidente. Eh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kar zadeva Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in listino o temeljnih pravicah, ter šesti člen pogodbe o Evropski uniji, lahko povemo, da se ne glede na vse to vsak dan kršijo človekove pravice v Evropski uniji, v moje državi se kršijo pravice tiska. Ljudje podajo izjave, ki niso resnične in se vedajo skrivnostno, zato da bi se izognili različnim napadom. Upozoriti moramo tudi na afero Wikileaks. Podpiramo to poročilo. Uložila sem tudi nekaj predlogov sprememb, o kateri bomo glasovali na plenarnem zasedanju. Kaznovati moramo kršitve človekovih pravic in zamrzniti moramo tisto zakonodajo, ki bi lahko ogrozila človekove pravice v državah članicah Evropske unije, mora preprečati, da bi takšna zakonodaja ugledala luč dneva. Če pride do kršitev človekovih pravic, potem moramo to posredovati Evropskemu sodišču za človekove pravice. Pravice migrantov, pravice iskalcev za azil, pravice prebivalcev Legebitra, vse to moramo spoštovati in moja skupina podpira to poročilo. Hvala, gospod Figaredo. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kakor vemo, je v državah članicah še vedno veliko diskriminacije. Kršitve zadevajo različne dele prebivalstva. In ne smemo pozabiti splošne oblike diskriminacije, to je diskriminacija proti ženskam. Ta oblika diskriminacije se nadaljuje na različnih področjih vsakodnevnega življenja in sicer v večjem ali manjšem obsegu. V državah članicah se to dogaja različno, resno, ampak ženske imajo še vedno težave pri dostopu do trga dela, imajo težave pri napredovanju na delovnem mestu in so še vedno žrtve diskriminacije, imajo nižje plače kot moški. To je nekaj, kar vpliva na ženske na trgu dela po vsej Evropski uniji. 18 odstotkov razlike je med plačami za moške in ženske. Moramo razrešiti ta problem. Drugače ne bomo rešili diskriminacije. Hvala. Hvala, naslednji je Franco Obermajer. Ja, Gospod predsedujoči, pristop Evropske unije k konvenciji za človekove pravice skriva tudi prihodnost, da bi eh, lahko sodišče za človekove pravice. Eh, presojalo v evropskih zadevah, tudi sodniki so na to že opozorili eh, in tudi sam predsednik je priznal, da bo uh, primere priseljencev, ki se pritožujejo, moral prednostno obravnavati in eh, tukaj poskušajo tudi razveljaviti eh, Dablinski sporazum in onemogočiti izgon iz Avstrije v Grčijo. Da je Grčija nevarna država. Eh, torej, tudi kar zadeva eh, zahteve po odstranitvi križev kot verskih simbolov. Eh, ne vem, vse to so stvari, ki ne sodijo na to sodišče. Hvala. Hvala, besedo ima. Gospod Mesaros. Evropa unija mindig képes volt a határon kívüli országok esetében kritikát. Najlepša hvala. Evropska unija je bila vedno kritična in se je odzivala na primere kršitev temeljnih človekovih pravic tudi zunaj svojih meja, vendar znotraj meja Evropske unije se večkrat izkazala za nesposobno odzivati se pravočasno in na pravi način. To se več ne sme dogajati. Poročilo Kinge Gal eh, predvideva ustrezne mehanizme in orodja, ki bi jih lahko v prihodnje učinkoviteje uporabljali kadar prihaja do kršitev temeljnih človekovih pravic v državah članicah. Lahko se samo strinjam z gospod komisarko in potrdim, da je treba v vsakem primeru in vedno upoštevati pravilne postopke, kadar gre za kršitev človekovih pravic v državah članicah. Le tako bomo lahko učinkoviti tudi v prihodnje. Hvala lepa. Hvala, signora. Hvala. Zadnja je gospa Blinkevič. Ači premeninke. Žmogov ste iz Suklav. Gospod predsedujoči, vprašanje človekovih pravic je potrebno obravnavati tako na ravni Evropske unije kot na ravni držav članic. Države članice morajo prevzeti svoj del odgovornosti. Na ravni Evropske unije pa je pomembno, da eh, izdelamo strategijo za zaščito pravic otrok, kajti to je tisto, kar na mednarodni ravni še manjka. Pomembno je ukrepati proti spolnim zlorabam otrok. Eh, še en problem pa so invalidi. Tudi ti so pogosto žrtev diskriminacije in zato je pomembno, da izdelamo strategije tudi za zaščito invalidov. Položaj žensk in otrok je pogosto vprašljiv in To je pomembno tudi v kontekstu boja proti revščini in socialni izključenosti. Gospa Redingova, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila ne le gospe poročevalki, temveč tudi vsem eh, sodelujočim pri tem poročilu, In prav tako bi se rada zahvalila vsem poslankam in poslancem, ki so se danes oglasili v zvezi s tem poročilom in s tem pokazali, da so temeljne človekove pravice zelo pomembne za nas. Lahko samo podprem to, kar smo slišali od več poslank in poslancev. Res je skrajni čas, da se konkretno lotimo spoštovanja temeljnih človekovih pravic pravic znotraj Evropske unije, če da imamo kakršnokoli kredibilnost, kadar nastopamo proti kršitvam človekovih pravic zunaj Evropske unije. Morda smo res nekoliko zanemarili sami sebe, vendar se to ne sme več dogajati v prihodnje. Naj vam povem, da bomo enkrat leto na podlagi poročila odbora o izvajanju Lizbonske pogodbe eh, vsakič pretehtali primere posebnih kršitev in to bo trenutek, ko bomo vsakič znova konkretno pogledali zadeve, izpostavili tisto, kar ne deluje dobro in poskušali odpraviti pomankljivosti. Ampak kako popraviti zadeve? Obstaja ta zamisel, o mehanizmu zamrznitve, freezing mehanizem. In to je neke vrste mehanizem za preventivno delovanje, ko naj bi se preprečilo izvajanje nekega dejanja v državi članici, ravno v trenutku, ko naj bi se to začelo izvajati. To zadevo sem dala preučiti svojim strokovnjakom in postavljajo se določena institucionalna vprašanja v zvezi s tem mehanizmom, ki so zelo zapletena. V tem trenutku in pred nami je še nekaj pomembnih analiz, ampak zaenkrat je videti, da ni pravne podlage, da bi lahko tako delovali in da je zato potrebna sprememba pogodbe, da bomo lahko sploh udejanili tak preventivni mehanizem. Sama zamisel je privlačna. Še nadalje bomo preučevali možnosti, da bomo videli, kateri mehanizmi bi se lahko uporabili brez spreminjanja pogodbe, da bi dosegli enake cilje. Pa vendarle bi vas rada opozorila na to, da moramo biti budni, da pogodba ni nekaj, kar se izvaja absolutno. Pogodba se lahko izvaja le, če države članice v praksi izvajajo evropska pravila. Naprimer, če imamo evropsko direktivo, o kateri se odloča o sodelovanju sveta in parlamenta, je potem treba to zadevo izvajati v okviru evropskega prava. In v tem smislu se pogodba izvaja, vendar se ne izvaja absolutno, kaj hočem s tem povedati. Ne more se izvajati v vseh primerjih, če zadeve na nacionalni ravni niso urejene. V trenutku, ko bo Evropska unija postala članica Sveta Evrope bomo imeli še dodatno razsežnost na razpolago in tako bomo lahko v praksi delovali tudi na drugi način in drugače izvajali politiko varstva človekovih pravic. Te so prednostnega pomena in presegajo samo specifična vprašanja, o katerih smo govorili in vprašali ki ste mi jih zastavili danes in na katera mislim odgovoriti vsakomor posebej. Mislim, da je poglavitno tisto veliko vprašanje, ki si ga zastavljamo. Namreč, kako se odzivamo na primere zunaj naših meja v državah članicah, pri vladah držav članice, videti, da se nismo v celoti še začeli zavedati pomena listine. Torej je treba ljudi izobraziti in informirati, da bo posod obstajala ta kultura izvajanja prava, kultura vrednosti, da si bomo znali zastavljati prava vprašanja, ko bomo oblikovali nove zakone in jih sprejemali. Ali so ti zakoni dovolj upoštevali vrednote, ki stojijo za tem? Da ne bomo razmišljali o zadevah, ki bi morale biti že na nek način avtomatične in ki bi jih morali že vsi poosebiti. Razmišljati moramo torej, ali je tisto, kar počnemo, sploh skladno s temeljnimi človekovimi pravicami, pod katere se podpisujemo. Če daleč smo od popolnosti, to je res. Ampak lahko vam rečem, da je komisija danes pripravljena sprejeti odpravo postopka eksekvature. To pomeni, da bo obstajal način, da lahko sod, sodbe in sodni sklepi in odloki prosto krožijo po Evropski uniji, da olajšamo njihovo izvrševanje. In to je prvič v zgodovini Evropske unije, da smo prišli tako daleč do tovrstne ureditve. Ob tem pa smo upravili preverjanje spoštovanja človekovih pravic. Ne le gospodarsko analizo, ne samo oceno učinkov o vplivu na trg, naprimer, temveč tudi oceno učinkov na naše vrednote. Tako, kot vidite, počasi napredujemo v smislu te nove politike. In menim, da moramo vsi skupaj med komisijo, svetom in to pomembno ustanovo, tem parlamentom, poskrbeti, da bo to letno poročilo o izvajanju listine dejansko tak trenutek resnice, ko bomo dali na plano vse, kar dejansko ugotovimo, sama kot komisarka vam lahko zagotovim, da bom poskrbela za to in tudi vi, parlament, boste lahko kritizirali ali pa zaploskali, ne vem, odvisno od primera, da bomo pokazali sebi in tudi zunanjemu svetu, da ta listina dejansko živi da to ni samo neko mrtvo besedilo, črka na papirju, temveč nekaj, kar izvajamo v praksi in da lahko ljudje storijo nekaj, da bi se zadeve izboljšale. To je tisto, kar si prizadevamo storiti, uveljaviti v nadaljnih dveh do treh letih pred naslednjimi volitvami. Sama sem prepričana, da nam to lahko uspe, sicer počasi, ampak zanesljivo. Tukaj imamo prvo tako poročilo v tem duhu. In upam, da bo to postala neke vrste tradicija tudi za to hišo, da nikoli več nihče ne bo mogel reči, da ko se boste ob sredah in četrtkih ubadali s kršitvami pravic zunaj Evropske unije, da ste pozabili na svoje državljane. Hvala lepa. Sedaj pa poročevalka Kinga Gal biztos asszony, köszönöm kollégák a... Najlepša hvala, gospa komisárka, hvala kolegice in kolegi za vašo podporo mojemu poročilu. Še zlasti pa bi se rada zahvalila gospe komisarki za njen odprt pristop, za plodno sodelovanje in za njena nedvoumna sporočila, ki jih je podala doslej. Menim, da so vse točke, ki ste jih poudarili, vključene v moje poročilo in upam, da bodo vse te zadeve dovolj jasne in sprejemljive za vse, vendar ne morem podpreti vseh predlogov sprememb, ki so bili predloženi pa vendarle, kot pravi stari izrek, ni treba vreči dojenčka stran skupaj z vodo, v kateri se je kopal. Tako da moramo pogledati v vseh predlogih konkretne elemente. Sama sem naklonjena tistim, ki so namenjeni konkretizaciji delovanja v praksi. In upam, da bomo danes in jutri na podlagi vseh poročil, o katerih bomo razpravljali in so povezana s temeljnimi človekovimi pravicami, kot naprimer kot naslednja poročila na današnjem dnevnem redu o boju proti trgovini z ljudmi in tudi o evropski odredbi o zaščiti ter proti zlorabi otrok in podobno, da vse to kaže, da so naši državljani predani reševanju te problematike, da bo ta Evropa res postala Evropa svojih državljanov in da se bo v praksi poznalo to naporno zakonodajno delo, ki je bilo opravljeno v zadnjih letih. Jasno je, da je treba izpostaviti tudi določene vrednote v okviru programa mačarskega predsedovanja. Poleg tega je pomembno tudi to, kar so eh, kolegi eh, izpostavljali v prejšnjih letih. Hvala lepa. S tem je razprave konec. O tem bomo glasovali jutri ob 12. Sedaj pa Evropska odredba o zaščiti. Teresa Jimenez Beseril Barrio je prva. Izvolite. A, gospod Kašman. President. Gospod predsedujoči, moram zavrniti.